Prosim, da zasedite svoja mesta. Sedaj gremo na izvolitev kvestarjev. Gre za elektronsko glasovanje. Prejel sem naslednje kandidature.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 vsem odobrenjem. V drugem krogu potrebujemo še kvalificirano uh, večino, v tretjem krogu pa samo enostavno večino. Volitev bo potekala po istem načinu kot včeraj na izvolitvi podpredsednikov. Imamo šest kandidatov. za pet mest. Torej, volivni lističi so veljavni, če je označenih največ pet kandidatov. Ni vam treba izvoliti pet kandidatov, lahko samo enega ali več, vendar pa ne več kot pet. Potrebujete obrazložitev glede tehničnih zadev ali lahko predvidevam, da poznate postopek glede na to, da smo včeraj že volili. Gospod Verhofstadt se s tem strinja, torej nihče temu ne nasprotuje. Torej, sedaj bomo izvolili kvestarje, glasovanje odprto. haben alle ste vsi glasovali? Ja. nee also jetzt moment mal das ist äh, ich weiß jetzt augenblick mal samo trenutek e, glasovanje še ni zaključeno nekaj kolegov je ravno kar prišlo v dvorano glasovanje še nisem zaključil zaradi tega ker nekateri še prihajajo torej to bomo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 prosim za trenutek pozornosti. Ne vem, kaj se je zgodilo s tehniko. Mislim, da nisem zaključil glasovanja, zato se glasov še ne more prešteti. Glasovanje je bilo predvideno za 13. uro, nekateri so prišli šele sedaj, pet minut kasneje, nekateri so ravno kar prišli, glasovanje še ni se zaključilo, zato ga bomo ponovili. Gospod predsednik, gre za postopkovno vprašanje. Zdi se mi očitno jasno, da ko odprete glasovanje, je glasovanje torej odprto in se je začelo. Jasno je, da nekateri vedno pridejo prepozno. Ne moremo enostavno zaločevati z glasovanjem, če nekateri pridejo prepozno, ker eh, nekateri še vedno hodijo v dvorano. To ni razlog za zavlačevanje. Torej, ponavljanje volitev bi lahko vplivalo na rezultat. Ljudje so se odločili, glasovali, izrazili svojo želje, željo in rezultat imamo. Sedaj ne moremo igre več ponoviti, če rezultat že poznamo. Meine Abgeordnete, Spoštovani poslanci, jasno je, da se moramo držati pravil. Pravilo pa je, da je glasovanje zaključeno, če ga zaključim jaz in tega nisem storil. Torej, glasovanja še nisem zaključil, nisem naznanil zaprtja glasovanja. Če tehnik pritisne na tipko, tega ne morem preprečiti, vendar pa to ne pomeni, da je glasovanje s tem opravljeno. Zato ga bomo ponovili, da bo glasovanje korektno. Zaradi solidarnosti sem počakal na kolege, ki so prihajali. Torej, še enkrat bomo ponovili glasovanje, dve, tri minute časa imate in ko bom izjavil, glasovanje je končano, lahko tehniki šele začnejo z delom. In prosim, da se tega držite. Gospen gospodje, glasovanje je odprto.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 gospa Vere 425, gospod Kovačev 420 glasov, gospod Kajski 288, gospod De Jong 152 glasov. 392 glasov je bilo potrebnih za izvolitev. Večina je bila pri 339 glasov. Izvoljeni so gospa Šartije, gospod Liberacki, gospa Berder in gospod Kovačev. Čestitke. So, wir brauchen jetzt einen zweiten Wahlgang. Sedaj gremo na drugi krok. gospod Karski in gospod De Jong. Strata pri kandidaturi, gospod De Jong? Da, gospod Karski? Tudi, ravno tako, v redu. Začenjamo torej. Dann eröffne ich den Odpiram drugi krok glasovanja. Pri tem morate oddati samo en glas, torej odločiti se morate med dvema kandidatoma. Haben alle. Ste vsi glasovali? Tem je glasovanje zaključeno. Gospod Karski je dobil 261 glasov. Ima 347 glasov in sem dobil absolutno večino, gospod De Jong pa 261. Gospe in gospodje. S tem smo glasovanje opravili, čestitam za izvolitev. Sedaj imamo še eno volitev in to je imenovanje v parlamentarne odbore. Imamo resolucijo konference predsednikov. Če se strinjate s to objavo predlogov, prosim, da dvignete roko, kdo je proti. Se kdo zdrži?